Ich eröffne die heutige Sitzung. Odpiram današnji sestanek. Vedno bom točno začela, zato prosim, da kolege opozorite na to, da naj bodo v prihodne točni. Obvestila bi vas rada, da eh, bo današnji sestanek predvajam po internetu. Danes imamo tolmačenje v vse jezike, razen švedščina, estonščina, eh, majteščina. Če se nihče ne pritožuje, potem bomo dnevni red, takšen kot je predlagan, potrdili. Nihče nima nič proti, se pravi, lahko nadaljujemo v dnevnem redu. V drugi točki moram opozoriti na zapisnik zadnjega sestanka, eh, zapisnik sestanka 2. in 3. septembra ste dobili, predlagam vam, kot je običajno, da danes popovdne. Eh, pogledate ta zapisnik in če do konca sestanka ne boste imeli nobenih pripomb, eh, velja zapisnik kot potrjen. Tretja točka dnevnega reda. Moram vam dati oziroma lahko vam dam nekaj informacij. Prejšnjo nedeljo oziroma ponedeljek 28. septembra sem v Fležeju v gledališču, tudi drugi so bili eh, navzoči, prisostvovala eh, pri podelitvi prve eh, nagrade za književnost Evropske unije, ne parlamenta unije. Tam je bil tudi predsednik Barozo, komisar Figl, švedska ministrica za kulturo Liljerod in bilo je navzočih približno 800 pomembnih osebnosti iz evropske kulturne scene. To, to je bilo eh, prekrasno vzdušje. Eh, cilj praksa je Navzoči so bili avtori iz 12 različnih držav Evropske unije, ki so dobili eh, eh, nagrado po 5000 evrov. Avtor je predlaga oziroma izbere nacionalna žirija, en avtor, ki zastopa eno državo. Ti 11 držav oziroma 12 držav je imenovalo avtorja in to je bilo zelo zanimivo zasedanje in mi smo slišali tudi nekaj izlečkov iz posameznih del. E, če greste na euobserver.com, e, boste lahko prebrali podrobnosti o tej prireditvi. Naslednje leto bodo zaprosili 11 nadaljnih držav, da imenujejo enega pesnika oziroma avtorja in leta 2011 bomo zopet imeli 11 avtorjev, tako da bomo v triletnem ciklusu imeli 34 avtorjev, ki jim bomo podelili to nagrado. Ne samo iz držav Evropske unije, temveč tudi iz držav, ki so pristopni kandidati. Ti sodelujejo tudi na programu kulture 2007, torej vsi, ki tu sodelujejo, lahko računajo s takšno nagrado. Ta dan je govoril patron žirije te nagrade književnosti vam sam poznan eh, Henning Mangel. Jaz sem eh, zelo navdušena nad njegovimi kriminalnimi romani, on pa piše tudi druge stvari, naprimer o Afriki, kjer preživlja polovico svojega življenja. In on je na, eh, opisal književnost za vsako nacijo in s tem bom zaključila to poročilo. Of... Evropa se mora resnično začeti ukvarjati s kulturo, ki je centralnega pomena. Če tega ne bo storila, lahko resnično rečemo, da obstaja unija ali lahko naredimo nekaj s to unijo. On nas je torej pohvalil za to, kar delam. Hotela sem opozoriti na to, da sem zastopala parlament oziroma eh, sem lahko izkoristila bionale v Benetkah, da predstavim nagrado Lux. Jaz sem eh, poslala svoj govor in upam, da boste tudi vi lahko delali mal reklame s tem govorom. Na mizi imam ta brošuro oziroma mapo, v kateri Eh, boste videli opis teh treh filmov in pa potek tiskovne konference. Hotela bi opozoriti na to, da verjetno 14. novembra bomo. Eh, dobili možnost, da vidimo film. Rekla sem vam že, da bodo filme pokazali pod za Vox Box v posebni dvorani, ki jo bojo za to pripravili po eh, začetku novembra, se pravi 3. oziroma 4. to se bo ta teden odločilo, to je odvisno tudi od udeležencev. Mi bomo prosili tri direktore, ki so te filme pripravili, da spregovorijo o teh filmih, o svojih pristopih in o ideji, kako so prišli do tega. To bo razprava ne samo kot odbor za kulturo, mi bomo prosili, da pridejo tudi tiste odbore, ki so povezani z temo, o katerih je govor v teh filmih, naprimer eh, tema azil, eh, odbor libe ali rasizem, pa tudi tema Haškega eh, sodišča za vojne zločine. Torej jaz vas prosim, da Če boste dobili pošto v naslednji tretjini o nagradi Lux, mi v odboru za kulturo moramo to vzeti resno. Mi moramo svoje kolegice in kolegi pripraviti do tega, da si bodo ta film ogledali in tudi ocenili. Jaz mislim, da na ta način lahko dejansko nekaj naredimo za razširjanje te ideje. To je bilo, kar sem vam hotela povedati v zvezi s to mapo. Mi bomo dobili natančen seznam, kdaj, ob kateri uri, bodo eh, prikazali te filme. To bo vedno v času kosila in potem zvečer po sestanku. Ni možno, eh, to, torej, da se tu nekako izmuznete. Morate izkoristiti svoj eh, opovdanski odmor ali pa čas po sestanku. In to je dobro tudi za zdravje, ker če ne jesi toliko, si bolj zdrav. Zdaj pa prehajamo zopet na dnevni red. Mi imamo goste tukaj, gospoda Rumeja, ki nam bo predstavil študijo. Advertising and Mizen in sicer v zvezi z direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah. Ta parlament je Eh, naročil raziskovalnim inštitutom, da skupaj z inštitutom Evropske unije eh, preverijo, kako se ta direktiva o oglašanju eh, implementira v posameznih državah mi e, smo se tudi kregali, neki so bili za, drugi proti, zdaj pa nas zanima, kako to v realnosti izgleda. Mi smo o tem toliko govorili, mi smo toliko razpravljali o tem, tako da zdaj moramo vprašati, ali je bilo tako grozno, kot smo mislili, ali pa je dejansko eh, doseglo to, kar so nekateri zato upali. To je pomembna vsebina in mislim, da je to dober primer za delo, ki ga lahko naročamo. To je ena raziskava, ki smo jo mi naročili. In zato bi hotela prositi gospoda Jana Runge iz eh, te inštitucije, da nam predstavi to študijo. O, govoril bo nekaj minut, pri meni piše 20 minut, o tej temi jaz vas prosim, da ste čim krajši, da čim bolj intenzivno eh, predstavite, tako da bomo imeli potem še čas, da vam postavimo morebitna vprašanja. Gospod Trume, imate besedo. Um, good afternoon, everybody. Dobro dan vsem skupaj. Hvala lepa za priložnost, da vam predstavim rezultate naše študije. Naj na kratko predstavim KEA. Za tiste, ki me ne poznate, imamo sedež v Bruslju in ponujamo raziskave za evropske inštitucije. E, raziskave ponujamo tudi nacionalnim e, oblastem na področju kreativnih e, znanosti, medijev in podobno. Sodelujemo tudi z Evropskim parlamentom pri to vrstnih temah. Nakratko vam bom predstavil zaključke te študije glede predpisov o oglaševanju njihovih učinkov v skladu z novo direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah. Konec leta 2008 je Evropski parlament naročil to študijo. Govoril pa bom manj kot 20 minut. Ta študija se predvsem osredotoča na eh, sodobne trende pri promocijskem prikazovanju izdelkov in ponuja eh, pregled eh, prenosa direktive o audiovizualnih eh, storitvah v nacionalno zakonodajo. Prav tako se ukvarja z učinkih na otroke in na samoregulacijo v državah članicah. Pomembno je vedeti, da se raziskava ukvarja z razvojem, ki še poteka. Direktiva eh, ne bo uveljavljena oziroma ni treba, da je uveljavljena do konca tega leta. V mnogih državah članicah eh, še ni in imamo malo podatkov o tem, kakšno vlogo ima promocijsko prikazovanje izdelkov v posameznih državah članicah. Direktiva opredeljuje promocijsko prikazovanje izdelkov kot vsako obliko audiovizualnega komuniciranja ki vključuje ali navaja na nek proizvod ali storitev ali blagovno znamko, ki se pokazu, prikazuje v programu. Govorimo torej o oglaševanju, ki je del televizijskega predvajanja. Razprava o prikazovanju promocijskem prikazovanju izdelkov se nanaša na dohodke iz televizijskega oglaševanja v zadnjih letih, na kar vplivajo različni faktorje. Predvsem je na to vplivala gospodarska kriza, ki je pripeljala do zmanjšanja potrošnje, kot tudi zmanjšanja izdatkov za oglaševanje. Prišlo je do razdrobljenosti oglaševanja. In k temu so prispevali tudi nove tehnike preskakovanja programov to zmanjšanje pri dohodkih iz oglaševanja je močno vplival na televizije. Dohodki, prihodki iz oglaševanja so v mnogih državah eh, bistveno prispevali k audiovizualni produkciji, naprimer v Italiji in Španiji. Do 60 odstotkov eh, tega denarja se je uporabljalo za televizijsko produkcijo. Nekateri akteri menijo, da je promocijsko prikazovanje izdelkov eh, tudi nova schema za medije, sploh po začetku veljavnosti te direktive. V naši študiji smo ta potencial ocenili in si ogledali predvsem podatke iz ZDA, kjer so že liberalizirali eh, takšno prikazovanje izdelkov. Poleg tega smo preverjali to tudi z akteri, ki imajo sedež v Belgiji. Gre torej za novo obliko oglaševanja, kar se je povečalo z 37 odstotkov v letu 2006, vendar pa ima manjši delež dohodkov v primerjavi z drugimi vrstami oglaševanja, saj znaša nič več kot 2 odstotka. V evropskem kontekstu je zelo težko projicirati pomagati razvoj eh, prihodkov iz oglaševanja pri promocijskem prikazovanju izdelkov, ker še trg ni liberaliziran. Projekcije glede prihodkov iz promocijskega prikazovanja izdelkov torej še ni. Naša študija je pokazala, da če tudi večina oglaševalcev pozdravlja liberalizacijo trga, se jim ne zdi neki no, veliki novi vir prihodkov. V naši študiji smo poskušali določiti potencijal eh, tovrstnega prikazovanja izdelka, kar je bilo precenjeno v preteklosti in ocenjujemo, da bo to postalo samo neka spremljujoča oblika oglaševanja in zato imamo različne argumentov za omejeno, eh, omejen potencijal eh, tovrstnega prikazovanja izdelkov. V kontekstu liberalizacije promocijskega prikazovanja izdelkov smo ocenjevali tudi stanje pri prenosu direktive o audiovizualnih storitvah v posameznih državah članicah. Opravili smo uh, pregled v posameznih državah članicah, kjer smo izvedli tudi popraševanja. Spraševali smo predvsem potem, a bo dovoljeno promocijsko prikazovanje izdelkov in pod kakšnimi pogoji in drugič. Ali bodo države uporabile izjemo, ki je ponujena v direktivi. Izjema je zelo pomembna, ker imamo člen v direktivi, ki omogoča, da eh, predvajalci ne informirajo gledalcev o tovrstnem promocijskem prikazovanju. Do leta začetka 2009 večina držav še ni prenesla direktive, večina držav članic pa je dejala, da nameravajo uveljaviti to vrstno promocijsko prikazovanje izdelkov, kot je predvideno v direktivi. E, večina jih tudi želi uporabljati e, člen, ki omogoča neinformiranje gledalcev. Te države so Romunija, Latvija, Litva, Italija, Češka, Republika Slovaška, Španija in Švedska. Imamo seznam z različnimi stališči držav članic, ta seznam je tudi na voljo v posameznih državah članicah, se je stališče spremenilo v zadnjih mesecih, tukaj naj omenim Nemčijo in Združeno kraljestvo, kjer eh, razprave še potekajo in kjer bo treba še preučiti končne rezultate v naslednjem letu. V tem kontekstu. Nas je parlament prosil, da se ukvarjamo še s temi drugimi temami in sicer navade otrok pri gledanju televizije, potem potencijalni učinki eh, oglaševanja na televiziji na otroke ter vprašanja povezana z samoregulacijo. Čisto na kratko bi se lotil teh vprašanj, preden zaključim svojo predstavitvijo. Definicija otrok eh, se zelo razlikuje po državah eh, članicah Evropske unije in to tudi bistveno vpliva na eh, homogenost uporabe evropskih določb, ki so namenjene otrokom. Starost, ki definira otroke, je zelo različna po državah članicah, mnoge države ne definirajo otrok eh, v kontekstu oglaševanja. Nekatere države ne definirajo sploh, kaj, meni, kaj označujejo za otroške programe, zato bi morali uvesti pravila, ki bi omogočila enako definicijo oddaj za eh, otroke enake starosti. In tukaj treba še zbrati ustrezne podatke. Drugič, eh, študija prikazuje podatke, ki kažejo, da imamo splošno soglasje med raziskovalci, da oglaševanje vpliva na ravnanje otrok pri nakupovanju eh, proizvodov. Otroci so še posebej dovzetni za oglaševanje, za oglaševanje in so tudi oglaševalsko nepismeni, to se pravi, da je na nje mogoče bistveno lažje vplivati. In zato se oglaševanje namenjeno otrokom ureja strožje kot drugo oglaševanje. Študija pa je tudi pokazala, da otroci gledajo mnoge programe, ki niso namenjeni prav njim. V Združenem kraljestvu 69 eh, odstotkov otrok gledajo oddaje za odrasle. Otroci so torej izpostavljeni oglaševanju, ki ni nujno namenjeno otroki, e, tudi ni primerno za nje, to je splošno opažovanje. E, vemo sicer, kdaj otroci gledajo televizijo večinoma, ampak treba je razmišljati tudi o časih gledanja, ko bomo urejali oglaševanje za otroke. Ocenili smo poprečni čas gledanja televizije pri otrokih, najnižja je na nizozemske z 106 minut na dan. Med največjimi, največjimi gledatelji so baljske države z 192 minutami na dan. To je še kar malo v primerjavi z ZDA in Japonsko, kjer otroci pred televizorjem preživijo 4,5 ure na dan. Povprečje v Evropski uniji je 29 oglasov na dan, ki jih vidijo otroci. In še zadnja točka. Parlament nas je tudi prosil, da se ukvarjamo z vprašanjem samoregulacijo, to je člen 3e, ki spodbuja države članice, da spodbudijo um, oglaševalce, da sprejmejo samoregulacijo, z, uh, neke vrste kodekse ravnanja. Osnovni kodeks je, me, je kodeks uh, mednarodne gospodarske zbornice. In eh, ta kodeks je bil pred kratkim eh, prilagojen za potrebe otrok in je zdaj tudi bolj podroben. Večina deležnikov, ki smo jih eh, izpraševali, so dejali, da so lahko kodeksi ravnanja zelo učinkoviti, če so, se ustrezno izvajajo vendar pa je v tej fazi še težko oceniti, ali bodo to vrstni kodeksi uspešni ali ne. Za zaključek naj povem, da je šlo za raziskavo, ki se je ukvarjala z razvojem, ki še poteka. Menimo, da je še prezgodaj, da bi ocenjevali, kako bistveno vlogo bo imelo promocijsko prikazovanje izdelkov v oglaševanju, vendar pa menimo, da bo to posta, ostal eh, skromen vir dohodka pri oglaševanju se bo pa večinoma v državah članicah liberaliziralo, kjer bodo tudi izkoristili izjeme neinformiranja občinstva. Želimo, eh, menimo, da je potrebno še nadaljne raziskovanje, zato potrebujemo konkretne podatke, potrebujemo podatke tudi o mladostnikih, ne samo kar zadeva oglaševanje. To, tudi, to so lahko koristni podatki tudi pri ostalih storitvah, eh, naprimer uporabo eh, spleta, svetovnega spleta in eh, podobno. Če bomo o promocijskem prikazovanju izdelkov še, tako, še naprej tako vroče razpravljali, potem bo treba preveriti, kakšno je stanje potem, ko bo direktiva prenešena v nacionalno zakonodajo v posameznih eh, državah, Španiji, Avstriji, že zdaj vidimo določene učinke, saj tam prišlo že do liberalizacije promocijskega prikazovanja izdelkov po uvedbi direktive. Prej sem govoril o oglaševalski pismenosti ali nepismenosti. Tukaj bi lahko sprožili pobude v Evropski uniji za povečanje opismenjevanja na področju oglaševanja in nadaljne raziskave bodo še tudi naprej podpirale evropske institucije. Hvala lepa za pozornost in z veseljem bom odgovoril tudi na vaše vprašanje, če jih imate. Vielen Dank, Herr Runge. Lepša hvala, gospod Rome. Jaz mislim, vaš zadnji predlog je to, kar eh, mi tudi nameravamo narediti, namreč media literacy, to se pravi, eh, da ugotovimo, kaj pomeni oglaševanje. To sta dve zadeve, ki sta eh, med seboj tesno povezani in v naslednjih mesecih bomo zagotovo o tem intenzivno govorili. Vi ste rekli, da ta proizvod ni tako zelo pomemben za prihodke, ki se s tem dosegajo. Zdaj se pa sprašujem, zakaj smo se toliko kregali, če je dejansko tako. Torej, dosti dragocenega časa bi lahko prihranili, ampak Stvar je bila pač takšna, mogoče se bo v naslednjih letih, ko bo to prenešeno v zakonodaje, v nacionalnih državah, eh, se mogoče spremenilo, tako da bo več prihodkov od tega. Zato mislim, da tega ne smemo vzeti kot eh, nekaj dokončnega. Zdaj pa sprašujem kolege, a imajo kakšno vprašanje, kolegica Trupl. Ja, vielen Dank, eh, Frau. Da, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Jaz bi hotela predvsem, kar zadeva nemški prevod besedila, postaviti nekaj vprašanj. E, če sem vas pravilno razumela, ste rekli, da je še zelo zgodaj, da ne moramo dokončno nič povedati. Dobro, To razumem, zato ker v številnih državah, tudi v Nemčiji, šele pričenja ta proces prenašanja te direktive v zakonodajo. Tako da dejansko ne moramo čist natančno ugotoviti, kakšne učinke bo to imelo. Drugi argument, kot ste rekli, kar je gospa Pak še enkrat ponovila, obe strani tako kritiki kot tisti, ki so se zauzemali za promocijsko prizakovanje izdelkov, so precenili učinek. E, torej, bilo je rečeno, da to nujno potrebujemo, da se lahko financirajo, e, zdaj pa zgleda, da to ni tako, če so prihodki tako nizki. In tisti, ki so se bali, da bo mogoče to vplivalo na e, povezave eh, oglaševanja in uredniškega dela eh, niso imeli prav. Torej v vaši študiji, v nemškem prevodu, torej v nemški verziji, tretja stran piše dejanske eh, posledice promocijskega pritovanja izdelka. Niso smo tega skoraj mogli ugotoviti zaradi povezovanja z uredniškim delom. Jaz tega ne razumem čistočno. Treba je še enkrat počrtati, da če to drži, je pa to, to kar nisem hotela. Mogoče nam lahko to mal pojasnite, ker je to v nasprotju z vašo tezo, da nima tako velikih učinkov vsaka zadeva finančno stran. Zato vas prosim, da mi to pojasnite. In zadnje vprašanje, ko gre za učinek, torej za učinkovitost samokontrole, rekli ste, da to ni še dovolj podatkov o tem, ampak mogoče nam lahko kljub temu mal poveste, kaj vi mislite. Zato, ker to ni prvič, da se vodi razprava o e, učinkovitosti samokontrole. Torej, ali je to dovolj ali pa ne bo zadostovalo. Hvala lepa, kolegica. Bena raba tu. Da, dober dan. Hotela sem vedeti, ali ste preverili, koliko oglasov je povezanih z mm, blagom, koliko z storitvami. E, to je povezano z vprašanjem gospe trpl, namreč kateri proizvodi se pojavljajo v oglasih. In ali obstajajo razlike z oglaševanjem za javne storitve, naprimer obstaja oglaševanje o eh, poštnih storitvah, o eh, zdravstvu, to je nekaj drugega, kot naprimer, če imamo oglaševanje za cigarete, alkohol in podobno. Ali vi to razlikujete v vaši študiji? glede na učinke, v katero smer bi morali iti. Vidim, da nihče več ne postavlja vprašanja, torej, gospod Rume, prosim, če odgovorite. Um, Hvala um... lepa za vprašanje, kar zadeva prvo vprašanje, kar zadeva učinek eh, redakcijske vrednosti oglaševanja na televizije. S takšnimi učinki se nismo ukvarjali, ukvarjali smo se samo z finančnimi učinki, ki jih ima takšno prikazovanje izdelkov v projekcijah, ki obstajajo. To so projekcije, ki so jih delali eh, analitiki trga, tržni analitiki. Lahko seveda dvomimo v eh, te prognoze, v te projekcije, vendar pa se nismo veliko ukvarjali z oceno tega, ali naj bi bilo promocijsko prikazovanje zirkov nekaj pozitivnega ali negativnega, kar zadeva vsebino oddaj, kar zadeva kodekse ravnanja. Je prezgodaj, da bi podali dokončno oceno, kajti v okviru študije eh, smo intervjuali nekatere predstavnike, deležnike, to je tudi videti iz seznama, ki je priložen študiji. In tukaj ugotavljamo, da so lahko takšni prispevki zelo koristi, vendar pa je dokončni učinek težko oceniti. Vse je še prezgodaj. In kar zadeva razliko med storitvami in proizvodi, s tem se nismo ukvarjali, kajti trenutno v mnogih državah članicah plaziranje izdelkov, torej promocijsko prikazovanje izdelkov še ni dovoljeno. Omenjali ste stran v študiji, kjer se omenjajo najbolj uporabljeni proizvodi v ZDA, ki so predmet promocijskega prikazovanja. Tukaj gre za, predvsem za potrošniško blago, ne pa toliko za storitve, spoh pa ne javne storitve, kot ste omenjali.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 študijo z naslovom Predpise oglaševanja in njihove učinki v skladu z novo direktivo o vizualnih medijskih storitev. E, torej, tu ne gre samo za finančne posledice, temveč tudi kako to vpliva za otroke. Mi smo najprej govorili o finančnih zadevah. Mi moramo pa pogledati, ali ta proizvod vpliva tudi na uredniške vsebine, a so se te zaradi tega spremenile in kako mladi to dojemajo. To je za mene velikanska razlika, eh, ali se je to splačalo za eh, oglaševalsko industrijo ali ne. Jaz mislim, da moramo to pogledati, mi moramo videti, kakšna je korist za oglaševalsko industrijo, pa tudi kakšne so posledice za mladino in to bi morali spraviti v neko relacijo. Jaz vas lahko samo podprem, koleg, gospa kolegica. Še kdo? Gospode Kosta. Kredo, ki... Hvala za to zelo zanimivo predstavitev in tudi mene skrbi isto kot kolegico pred mano. Mislim, da bi bilo zelo zanimivo, če bi se malo bolj posvetili temeljnim razlogom za naročilo te študije. Torej, in sicer, da se predvsem eh, oceni vpliv na ravnanje otrok. In tudi v direktivi je govora o tem. In zato Eh, je seveda zelo pomembno, kako bo to preneseno v nacionalno zakonodajo. Do zdaj, do zdaj sta to storili šele dve državi članici in zato bi bilo dobro, če bi vedeli, kako to promocijsko prikazovanje izdelkov, ki niso namenjeni otrokom, ki pa se uh, vključujejo v televizijsko oglaševanje, ne da bi uh, informirali uh, obveščali o tem, da gre pravzaprav za izdelke, ki ne sodijo neposredno v uh, nek, uh, nek program. Torej, mislim, da moramo to še bolj poglobiti, predvsem, da bomo tudi ustrezno to prenesli v nacionalno zakonodajo in pri tem se moramo predvsem zavedati vseh posledic tega. Vem, da je bilo opravljenih že več študij deloma tudi v državah članicah o e, predvsem gre tu za nasilje, potem za alkohol, droge. In potem e, tudi e, s tem, da se ne jemlje resno, naprimer, osebnost otrok. Ne gre samo za prihodke iz tega, za tiste, ki proizvajajo to oglaševanje oziroma za proizvajalce, temveč treba je ustrezno pozornost eh, nameniti tudi posledicam, ki jim, eh, tudi družbenim posledicam in stroške tega so pogosto zelo visoki, gospa Kamar Event. Ja, gospa predsedujoča, najlepša hvala. Jaz se lahko pravzaprav v kritiki pridružim beseda moje predgovornice. Meni se zdi, da je nujno potrebno, da ta študija v prihodnosti se nadaljuje potrebuje, ja. ker to, kar imamo trenutno na mizi, mislim, da ni še dovolj eh, pomembna informacija, da bi vedli, eh, kakšne posledice ima predvsem skrito oglaševanje na otroke in mladino. Jaz mislim, da je to pomembno vprašanje, ali ne bi mogoče te oblike, eh, ki so pravzaprav skrite, ki jih sploh ne spoznamo več kot oglaševanje, v, ki se uporabljajo v posameznih državah in ki se ne najavljajo v uh, oddajah. To bi bilo treba na vsak način tudi v prihodne raziskovati, ali ravno te oblike oglaševanja nimajo še večjega vpliva na otroke in mladine, če zdaj že vemo, da vsaka vrsta oglaševanja oziroma oglaševanje, ki ga do zdaj eh, poznamo, vpliva na ravnanje, na obnašanje otrok in mladine. Mogoče pa pri tej skritem oglaševanju lahko pričakujemo še dosti eh, težje posledice in to bi bilo treba seveda pri eh, udejanjanju izvajanju te direktive eh, to zasledovati in na vsak način nadaljevati to raziskovanje, s katerim ste začeli. Hvala lepa. Torej, če smo prosili nekoga, da pripravi študijo vpliva oglaševanja na otroke in mladino, mislim, da je tema ni bila zadeta. Jaz sem e, bila učiteljica, jaz to vem, vi ste rekli, da finančnih posledic ni oziroma net ni takšnih, kot ste rekli, ampak nič niste govorili o tem, kakšni so vplivi na otroke. Vi ste rekli, da niste mogli, zato ker je bil premalo časa, pol pa ne bi smeli skleniti študije, potem seveda enostavno študija ni tako daleč, da bi jo lahko predstavili. Jaz zdaj ne vem, ali se to izporočilo gre še naprej, ampak jaz mislim, da je pristop bil napačen. Torej, jaz moram reči, da mi je malo žal, da e, smo danes dali to na dnevni red, ampak jaz nisem vedela, kaj piše, jaz se lahko samo opravičim, da vam ne morem ponovi, e, ponuditi tega, kar piše v naslovu. A hočete vi še kaj povedati, e, gospod Rume? Izvolite. Just maybe one short remark. Um... Mogoče kratka pripomba. Študija je bila v skladu z naročilom kratka študija in je bila predhodna študija za ugotovitev potreb po nadaljnih raziskavah. Mogoče tega nisem dovolj jasno povedal. Če si pa boste pogledali zaključke študije, na dolgo in široko govorimo o tem, kar ste pravkar omenjali in eh, dejali smo, da so potrebne nadaljne raziskave, nismo podoba, podali nobenega dokončnega priporočila glede vpliva eh, oglaševanja na otroke in eh, promocijskega prikazovanja izdelkov znotraj televizijskih programov. Gre za predhodno študijo. Ok, zdaj smo razumeli, se zahvaljujemo, da se s tem, ste se s tem ukvarjali in Mogoče boste dobili naročilo, da nadaljujete z delom, enkrat bomo še razmislili o tem, če bo parlament to delal ali ne, oziroma na kakšen način bomo to nadeli. Hvala za predstavitev in um, opravičujem se, da vam nismo mogli omogočiti, da pokažete tudi neke slike, ampak nažalost tu ni vse potrebne opreme. Predlagajamo na peto točko dnevnega reda in sicer. smo, imamo tukaj enega gospoda, eno gospo, ki nam pomagata v um, odboru za kulturo, za kmetijstvo, za ribištvo in tako dalje. Torej, to je skupina odborov, eh, ki bosta ta, ta pomagala, da bo njihovo življenje malo lažje. To so ljudje, ki se trudijo, da bi nam olajšali parlamentarno življenje oziroma naše delo. Ismej Olivaris Martinez, to je direktor, ki je za to eh, pristojen, torej pristojen za teh pet odborov, da mogoče da en kratek uvod in eh, damo potem besedo tudi dami, ki se je za to zelo angažirala. Oliver Martinez, izvolite pour cette opportunité. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hotel bi izkoristiti priložnost, da spregovorim o rezultatih raziskav in leta 2004 je bil sprejet sklep, da se eh, vzpostavi služba za pomoč posameznim odborom oziroma da se vključijo tudi raziskovalni organi, ki so prej delali na področju znanosti oziroma raziskovalne, de, raziskovalne dejavnosti. Cilj je bil, da eh, v direkciji IPOL in pa zunanje zadeve to uredimo. Ta raziskovalne službe zdaj tesno sodelujejo s posamezni odbori. Eh, cilj pa je, da odborom posredujejo znanje, ki jih potrebujete kot politični organ za svoje delo. Tu ne gre za um, pomoč za posamezne poslance, temveč mi podpiramo delo v posameznih uh, delovnih telesih. Uh, strokovno mnenje, ki ga imamo, torej tu gre za kompleksne teme zakonodaje, v dosti se govori o boljši zakonodaji in tu seveda hočemo izboljšati možnost dela v parlamentu in zato eh, dobijo eh, odbori ta podatke, mnenja, informacije in lahko se tudi poslužijo zunanjih eh, inštitutov, ker saj obstaja eh, proračun za te zadeve. Dela, ki jih opravljajo naši uradniki in pa raziskave, ki jih naročamo zunaj, eh, Za vse to je potrebna obrodobritev v tako imenovanih tematskih odborih. V, o, tu imamo zdaj temis, tematski sektor B in to delo je tesno povezano z ekipo, ki eh, spremlja vsakdanje delo odborov. Jaz moram povedati, da so ti ljudje zelo dobro eh, izobraženi, eh, poznajo zelo natančno vse zadeve, ampak seveda je potrebno sodelovanje tudi z odbori. Eh, torej, tu gre za zadeve, ki so pa zelo kompleksne, ker se parlament ukvarja z številnimi različnimi temami. E, ti uradniki so tako rekoč, e, kar zadeva delo, ki ga opravljajo strokovnjaki, saj vedo, kaj vas zanima v strokovnih odborih, vedo, kaj zanima politične skupine in znajo uh, oceniti informacije, ki jih dobijo od zunaj. E, torej, kako se lahko informacije e, koristno uporabi. E, odgovornost pa e, imajo predvsem tudi za usklajevanje med sekretarjatom odbora, ki ga podpirajo, in pa med razpravo o te posameznih temah. E, posredujejo informacije in znanje za njihovo delo. Hotel bi dati eno pripombo in sicer e, predvsem za novejše poslance, ki so šele sedaj prišli v Evropski parlament. Študije, strokovna mnenja, tako interna kot tudi eh, zunanja, so inštrumenti, ki jih imate na voljo pri svojem delu. In koristnost teh študij je seveda odvisna v veliki meri od razprave, od politične usmeritve, od političnih razprav, E, v posameznih odborih. Nobena študija ne more nadomestiti politične razprave v nekem odboru, to seveda e, se ne dogaja. Ampak vi ste odgovorni, če gre za to, da ugotovite, kaj je pravzaprav potrebno, kaj potrebujete eh, če da naročite študije, ki so za vas pomembne, seveda to eh, pozitivno. Eh, to je seveda tudi naloga vašega odbora, da se eh, spremljate pri eh, to študijo oziroma morate vedeti, eh, kaj lahko, kako jih eh, te študije lahko izkoristite. Sekretarjat je pristojen za eh, kakovost, za aktualnost študije in seveda tudi vse, kar je povezano z pogodbami. E, torej, jaz nisem samo koordinator, temveč sem e, tudi e, dajalec finančnih sredstev, jaz mobiliziram finančna sredstva pri naročilu in sem pristojen tudi za eh, zaščito finančnih interesov v vsakem posameznem primeru. Jaz bi hotel eh, dati besedo še kolegu, ki bo mogoče mal bolj natančno opisal eh, celotno. univerz ali svetovalnih podjetij, ki imajo običajno sedež v Bruslju. Pomembno je vedeti, da smo v isti strukturi kot sekretarjat odbora za kulturo, imamo istega šefa, to je gospod Olivares, ki je govoril pred mano. To se pravi, da se med seboj poznamo. Razpravljamo z vašim sekretarjatom o delu vašega odbora in na tej osnovi tudi ocenjujemo potrebe. Kar zadeva naše dobre lasnosti, naša dobra lasnost je, da lahko delujemo uh, in iščemo rešitve, ki so po meri vašega odbora. ne more vsak opraviti svoje raziskave, ampak raziskave dajemo v naročilo na osnovi vaših eh, potreb in vi ste tisti, ki zapišete, kaj hočete od neke študije. Druga prednost eh, našega oddelka je, da delujemo objektivno in neodvisno do določene mere za različne skupine v parlamentu, smo namreč del uprave administracije v primerjavi z komisijo in svetom, eh, oziroma delamo tudi z komisijo in eh, svetom in z celo vrsto razno raznih organizacij, ki delujejo v Bruslu in poskušajo vplivati na inštitucije. Še ena prednost, ki sem že omenil, je, da delamo v istem direktorijatu kot sekretarijat eh, odbora za kulturo, kar pomeni, da lahko z, z njimi že vnaprej razpravljamo o tem, katera poročila, kateri dosegi bodo prišli v delo odbora v naslednjih mesecih, tako da lahko načrtujemo naše delo. Trenutno imamo univerzalni dialog in druga je reforma uredbe o uporabi eh, določenih proizvodov in o tem smo informirani, tako da lahko že vnaprej pripravimo izhodišča, ki bodo lahko koristna za vas, ko boste pripravljali vaša poročila. Naprejšnje načrtovanje je torej ključnega pomena. Kdo je naša ciljna publika? To smo že razložili. Delamo za vaš odbor, kot tudi za druga delovna telesa v parlamentu, tudi delegacije. Deloma tudi za generalne direktorate in direktore teh direktoratov. In kar zadeva vaš proračun na splošno okoli 240 tisoč evrov v letu 2009, nekoliko manj kot eh, v drugih obdobjih, eh, zaradi tega, ker je šlo za volilno leto, malo dela v sredini leta, zaradi tega tudi nižja sredstva. Za trenutne postopke se porabi okoli 230 tisoč, uporabili smo že skoraj vse denar, za to leto, vsaj tako načrtujemo, vendar nismo nikoli prav gotovi. Konferenca predsednikov odborov pa je na septembrski strasborski seji ugotovila oziroma se odločila, da se bo ta denar porazdelil na vse odbore, okoli 50 eh, tisoč, eh, tukaj zaokružujem zneske. Kar zadeva razvoj proračuna, se ta postopoma povečuje od leta 2004 naprej. Na začetku smo imeli manj kot 50 tisoč simbolično vrednost, zdaj smo okoli 350 tisoč eh, evri na leto, to je bilo v letu 2008. In eh, takšen bo verjetno tudi proračun leta 2010, nekje tukaj okrog. Um, Tukaj vam želim pokazati samo, da naš oddelek eh, uporablja interno in eksterno, torej notranje zunanje znanje in strokovnjake. Some of this information may seem obvious to Nekatere te informacije bodo popolnoma samoumevne za stare člane parlamenta, ampak ker imamo nekaj novih članov, poskušam podati tudi osnovne eh, podatke o našem delu v odboru za kulturo in tudi drugih eh, odborih se naloge podeljujejo na sejah koordinatorjev. Nekdo, ki ga zanima neka študija, se mora povezati s svojim koordinatorjem, tako da zadevo spravi v tek dokončna, reši, dokončna odločitev se vedno sprejema na seji koordinatorjev. Ker se odbori srečujejo samo tu in tam, so nekateri odbori razvili drugačno obliko za eh, podajanje prošen za izvedbo raziskav študij. To je pisni postopek, kjer se morajo člani dogovarjati eh, po pisni poti preko eh, elektronske pošte. Tega še do zdaj nismo koristili, vendar bomo v prihodnosti, če bo to potrebno. glavna orodja, raziskovalna orodja, študije. To je dokument, kot ste ga dobili eh, danes in predstavitev, kot ste slišali danes. Potem pa imamo še notice, eh, kratke, kratka obvestila o poročilih delegacije in tako naprej. Potem imamo še en orodje, ki ga lahko izkoriščate v vašem odboru in tudi drugih odborih. V tem odboru se še ni uporabljal, to so delavnice podobno je zaslišanju oziroma seminarju, povabi se različne strokovnjake, ki govorijo na določeno temo, vendar pa to organizira naš oddelek za notranjo politiko in mi poiščemo strokovnjake in tudi izkoristimo naš proračun za njihovo financiranje. Lahko imamo dve vrsti delavnic, kjer različne ljudje govorijo o različnih temah in poskušajo nekako razsvetliti eno neko zadevo, eh, ki jo bomo obravnavali, lahko pa imamo bolj nasprotujoči si, nasprotujoči si delavnico, kjer strokovnjaki izmenjujejo različna mnenja o isti temi. Potem imamo tudi podatkovne liste, dejstva na različnih področjih politike, to tudi objavljamo na spletni strani. To je pravzaprav povzetek tega, čemu je namenjeno naše delo. Pravimo, da mora biti berljivo, zanesljivo in relevantno, to se pravi berljivo, tudi če sodelujemo z strokovnjaki, ti uporabljajo vsakdanji jezik za politič, primern za politično debato. Uh, zanesljivo pomeni, da morajo biti podatki zanesljivi, če tudi politiki interpretirajo te podatke in eh, mora biti naše delo relevantno v tem smislu, da morajo biti študije, ki jih opravljamo, povezane z delom tega odbora. In se ne ukvarjajo kar z ničim, kar je povezano z kulturo. Mora iti za nekaj, kar bo olajšalo delo v tem odboru. Tukaj imate načela, ki vo, nas vodijo pri našem delu. To so splošna načela, tega se nismo izmislili, vse to je zapisano v finančni uredbi, to je evropsko pravo, na osnovi katerega tudi delujemo pri objavi razpisov in podobno. Prvo je integriteta tega ni finančni uredbi, ampak to je popolnoma samoumevno. Potem imamo neodvisnost, kar pomeni, kadarkoli objavimo razpis, potrebujemo ustrezno komisijo, ki oceni ponudbe in oceni tudi prednosti, slabosti posameznih eh, ponudb in eh, sprejema odločitve o izbiri primerne. Potem imamo seveda kako, eh, tudi odgovornost. Eh, odgovorni smo vam, moramo vam vsak toliko časa povedati, s čim se ukvarjamo in kaj počnemo. Naš direktor Olivares eh, redno piše poročila naš, vaši predsednici, gospe Pak, v katerih predstavlja, s čim se ukvarjamo, kaj smo storili, v dokumenti, ki jih dobite od sekretarjata, so tudi navedbe tekočega dela, eh, kjer boste videli, eh, v kateri fazi posameznih študij raziskav se nahajamo in podobno. To je nekaj primerov tega, s čemer se trenutno ukvarjamo. Omenil sem že dialog med univerzami in eh, gospodarstvom. Potem imamo reformo politike za mladostnike, potem bomo izvajali tudi konvencijo UNESCO in delujemo naprej še na programu Erasm. Vse to je bilo sklenjeno v začetku leta 2009, to je vse tekoče delo. Še en velik zalogaj, s katerim se ukvarjamo, je vodič, praktični napotki za eh, poslance. Tu je takšen majhen rumen vodič, no ta je siv, ki ga tukaj kažete. Naj bi bil nek uvod v parlamentarno delo, v njem boste našli osnovne na osnovno delo, ki so jih upravili odbori v zadnjem mandatnem dobju in kaj jih čaka v tem zakonodajnem dobju. Tukaj pa vidite še naslove, na katerih boste lahko našli naše dokumente. To je intranetna stran in internetna stran. Raziskave, ki se upravljajo za ta odbor, so večinoma objavljene na internetu, so torej javno dostopne in to je izjemnega pomena. To vam bo morda znano. Eh, to je naš bilten, ki ga pošiljamo ven enkrat na mesec. Tukaj so informacije o najnovejšem razvoju dogajanja v našem oddelku. Tukaj imate tudi naše podatke. Vsi štirje smo danes z vami in s tem se vam zahvaljujem za pozornost. Najlepša hvala. Hvala. Mislim, da je to zelo dragoceno delo tako za nove poslance, kot tudi za starejše poslance, ki smo že dalj časa tu v Evropskem parlamentu. Tako da vemo, na koga se lahko obrnemo in da imamo tudi informacije o tem, kaj že obstaja. Mislim, da se moramo posluževati interneta, kajti v internetu je veliko gradiva. Še enkrat najlepa hvala za delo, ki je bilo opravljeno v zadnjih letih. Začeli smo z malo gradiva in sedaj ga imamo na voljo že veliko. Gospa Trupe se je prijavila za razpravo, vendar ne bomo razpravljali preveč dolgo, ker je med nami že eh, gospa Kanta. Torej, najlepša hvala za to predstavitev. Eh, torej, med eh, pozitivnimi strani stvarmi piše, da lahko mobilizirate tudi eksterno znanje. In zato sprašujem, ali je to eh, možno samo preko razpisov ali na drugačen način, pa točko, o kateri smo razpravljali prej, da bi vedela. Eh, torej, kot ravno kar zaključena študija, se tu po. Eh, javlja tudi audiovizualne medijske storitve. To je očitno študija, ki smo jo ravno kar obravnavali in s katero nikakor nismo zadovoljni. Zato želim eh, razumeti postopek. Torej, če odbor za kulturo da naročilo za izvedbo take študije ali eh, se to preko razpisa potem eh, poviri akademikom oziroma tako imenovanim think tankom. Eh, torej, na osnovi te nezadovoljive študije bi mogoče lahko pojasnili, kakšen je postopek in kako bi politično lahko vplivali na to, da bo rezultat takšen, kot si ga pravzaprav želimo. Hvala, Helga. Na 23. strani tega zvezka najdeš rezultate študije, ki smo jo danes slišali. In ta povzetek je zelo kratek, se v študiji ne piše kaj dosti. Še enkrat. Želim vprašati naslednje. Če naročimo tako študijo in je eh, rezultata kopiču, kot smo mu bili priča danes, želim vedeti, kako bolj natančno formulirati naročila, tako da bo rezultat študija, s katero smo lahko zadovoljni. Še eno vprašanje in potem eh, bo gospod Oliveras odgovoril na vprašanje oziroma drugega vprašanja ni. Sprašujem, kdo od eh, oseb, eh, ki so predstavile to področje, želi odgovoriti, prosim. Hvala, gospa predsednica. Uh, ja, Pri eh, eksternih študijah sta dva postopka. Torej, vedno naredimo razpis, gremo v razpis. Eh, tu imamo torej naše svetopisma, to je eh, finančna uredba, ki se je moramo držati. Kadarkoli pa je to možno, pa poskusimo stvari urediti seveda tudi interno, vendar imamo samo dva kolega, Mas gospoda Masedo, ki je uradnik in gospa Nogero, ki je uh, uradnica, ki uh, je bila poslana z eh, portugalske, torej pravzaprav zunanja uradnica. Torej študija, eh, katere stroški so nižji od 60 tisoč evrov, pri tem imamo tako imenovani izpogajani postopek. Se pravi, da se obrnemo na različne raziskovalne ustanove v različnih državah članicah tu so inštitute, inštituti, univerze in tako naprej, razpolagamo s seznamom vseh tih inštitucij in potem eh, že vnaprej preverimo, kje so strokovnjaki, ki bi lahko izvedli tako študijo. In če študija stane več kot 60 tisoč, eh, pri današnji študiji eh, to ni bilo tako, Torej, če je študija vredna več kot 60 tisoč, potem gre v javni razpis in se objavi tudi v uradnem listu. V uradnem listu potem objavimo tudi okvirne pogodbe. Se pravi, da. Za take okvirne pogodbe, eh, ko stara pogodba poteče, eh, izvedemo nov postopek študija, ki je bila predstavljena danes, je bila opravljena v tako imenovani okvirni pogodbi, kajti ta isti inštitut je že prej pripravil študije, s katerimi so, smo bili zadovoljni. E, torej, študija gre za predhodno študijo, ki je bila v skladu s tehničnimi zahtevami, to je bila zelo kratka študija in e, vaša naloga je, da potem spremete odločitev, kako naj se stvar nadaljuje. Če imate še kakšna vprašanja, bom rada na nje odgovorila če sem prav razumela, eh, bo sedaj odvisno od nas, kako, kak, kakšen postopek bo izbran za nadaljne delo pri tej študiji. Dovolite, da še enkrat pojasnim. Euh, so študije, ki eh, se Eh, pripravijo na pobudo posameznih poslancev in če je to tema, za katero so se dogovorili koordinatorji, potem eh, gre za študijo, za katero je odgovoren cel odbor. V zadnjem mandatu je bilo nekaj nesporazumov in zato sem hotela pojasniti, torej da, ko je študija končana, je študija odbora in se jo vedno tudi objavi. Gospa Kantan je že tu. Gospa Hannibal, samo kratko vprašanje dovolim. Hvala lepa, čisto na kratko. Pravzaprav bi se zahvalila ljudem, ki so nam predstavili delo od delka. To delo je zelo koristno. Zelo veliko kritik slišimo. Uh, o študiji, o tej direktivi, ampak dejansko sama direktiva še ni prenešena v zakonodaje držav članic. Kako pričakujete, da pripravijo neko bolj poglobljeno študijo? Meni se zdi kar koristna tu je najti kar nekaj statističnih podatkov, ki nam lahko še kako koristijo. To sem želila, želela vendar le povedati, se je bila večina zelo kritična. Po mojem pa je ta študija kar koristna. pas de problème. Madame. Euh, non, je voulais euh, dire simplement. Ne. Hotel sem povedati samo naslednje. Torej, bil sem eh, pre, v prejšnjem mandatu predsedujoči dveh skupin in mislim, da je ta um, oddelek za politične vprašanja zelo uh, pomemben. Uh, torej poslanci in tudi koordinatorji morajo natančno vedeti, eh, na katere teme se želijo osredotočiti. Torej, ne, eh, pri prejšnji študiji se ne gre za to, da je študija bila opravljena slabo, ampak cilj ni bil jasno definiran. Torej, če gre za določene programe, s katerimi se, očemo, se hoč, želimo eh, ukvarjati, eh, potem eh, je treba nagovoriti seveda tudi ustrezne osebe strokovnjake. Torej, torej v tem oddelku za politične teme, če, si, če vzamemo določeno časovno obdobje, potem bi bilo zelo dobro si ogledati, naprimer pri študiji, o kateri smo govorili prej, da se vpraša pediatre in tako naprej, kakšne so posledice in tudi z druge strokovnjake. Hvala za to, da ste to zdaj. Uh, Poudarili, mislim, da moramo res postaviti prava vprašanja, da bomo dobili o pravem času prave odgovore. Hvala tim eh, predstavnikom uh, oddelka. Uh, upam, da bomo še naprej dobro sodelovali, da bomo postavili mi prava vprašanja in da boste vi našli prave strokovnjake za uh, naša vprašanja. Sedaj pa pozdravljam gospod Odil Kanta, ki je direktorica generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo. V Evropski komisiji je najpomembnejša oseba po komisarju, včasih je tudi bolj pomembna kot komisar, to je zmeraj odvisno. Eh, komisar eh, bo im dobil naslednika, gospa Konta pa bo ostala. Gospa Konta dela na številnih področjih, se ukvarja številnimi vprašanji. Želila sem se zahvaliti tudi eh, za to, za prededitev v ponedeljek v Flažeju, kajti eh, tudi to prireditev je soorganiziral generalni direktorat in tudi eh, direktorica gospa Kanta. In eh, tudi naprej še želimo intenzivno z njo sodelovati. Sedaj pa prosim gospo Kanta, da mogoče pogleda malo nazaj in predvsem tudi v prihodnost, torej da nam predstavite delo vašega direktorata. Hvala, da ste prišli, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. In najlepša hvala za prijazne pozdravne besede in hvala tudi za vabilo. Kaj ti menim, da je sodelovanje med komisijo, komisarji, našimi službami in parlamentom in odborom, vašim odborom jasno pokazalo, kako vse koristno je to sodelovanje in zelo eh, lepo bi bilo, če bi lahko eh, tako sodelovali še naprej in to sodelovanje okrepili. Želim povdariti predvsem dve stvari. To sodelovanje eh, oziroma to srečanje Eh, današnje poteka po irskem referendumu in če se bo stvari tako nadaljevale in če bodo soglašali tudi češki, pri, eh, eh, torej češki predstavniki, potem bo Evropski parlament še bolj vključen, torej gre seveda tudi za um, mlad, sodelovanje mladih eh, v političnem življenju in predvsem tudi za področje športa, kjer bomo prvič pridobili pristojnost Evropske unije. Kaj vam želim eh, danes povedati? In sicer gre za tri tematske sklope. Uh, želim govoriti o trikotniku znanja v Evropi, potem eh, želim pokomentirati napredke, ki smo jih dosegli leta 2009 in tudi kakšne pobude, kakšne nove, kakšnih novih pobud se želimo lotiti, pobud, ki so za vaše posebno zanimive. Najprej trikotnik znanja. Želim povdariti tri teme. Prvič, in mislim, da to ni bilo tako nepomembno, in sicer strat, novi strateški okvir za sodelovanje na področju vzgoje in, izobra, in izobraževanja. Češko predsedstvo se je eh, s tem začelo eh, ukvarjati oziroma takrat se je začel ta projekt in eh, vsi se moramo zavedati, kako pomembno je to področje tudi v okviru Lizbonske, Lizbonske strategije. Eh, lizbonska strategija oziroma to področje razvija vzgojo in izobraževanje do leta 2020. Pri tem gre za kakovost in učinkovitost, kajti želimo si odlično e, izobraževalno politiko, potem gre za enakost, za državljanstvo, potem vzgoja za e, k temu, da smo vsi povezani, da smo um, državljani Evropske unije in potem tudi um, inovacije in spodbujanje ustvarjalnosti. To pa je nov pristop, pristop in izobraževalni sistemi morajo igrati pomembno eh, vlogo, da naredijo Evropo bolj inovativno in ustvarjalno. To je ključna vloga, potem gre še naprej za vse življensko učenje, kjer uh, je treba izpostaviti predvsem pomen mobilnosti. Torej ne gre samo za programe, temveč tudi nasplošno za okrepljeno politiko mobilnosti. In tako, da bo lažje za ljudi eh, najti delovno mesto, torej da bodo povečali svojo usposobljenost. To so seveda zelo ambiciozni cilji. Potrebujemo rezultate. Seveda uh, smo um, pripravili tudi ustrezne kriterije, kako ocenjevati mobilnost in potrebujemo tudi neka merila za zaposljivost ljudi. Torej, in zato potrebujemo redni dialog s parlamentom o tem, kako eh, izvesti ta eh, okvir za sodelovanje. Torej, odvisni smo tudi od idej poslancev, tako da eh, bomo še bolj uspešni in da bomo naredili bolj uh, večje napredke. Torej, to je prva stvar, ki smo jo hotela navesti v okviru uh, usposabljanja in izobraževanja. Potem druga stvar je dialog med univerzami in podjetji. Uh, Že ko smo govorili o študijah, eh, je bilo omenjeno, da je to pomembno področje in komisija je vzpostavila forum za stalni dialog med univerzami in podjetji. Tu gre za dve, tri velike teme. Najprej za um, učne načrte, potem, oziroma za študijske programe, potem tudi za modele partnerstva in za upravljanje tega. To je seveda zelo komplicirana tema, potem gre za um, nove pristojnosti uh, uh, in nove sposobnosti, ki so potrebne za nova delovna mesta. In tu uh, smo tudi naredili zasnovo, kako želimo še razširiti to sodelovanje, tako da bo vključeno eh, tudi sodelovanje s šoljami. Kominjus eh, in Regio sta programa, ki sta vam še posebej pri srcu, gospa predsednica, in tudi tu je lahko platforma za take izmenjave in za tako sodelovanje. In ravno ta dialog želimo spodbujati in razvijati naprej. In naslednja stvar, kjer je angažiran predvsem ITRE, pa tudi odbor za kulturo in predvsem vi, gospa predsednica, in sicer gre za eh, Evropski eh, tehnološki institut. Eh, to je bila tema zelo vročih razprav, razprav predvsem leta 2008, pa tudi letos 2009. Sedaj se to začne uresničevati. Ta inštitut. Eh, Eh, bo imel ustanovno sejo decembra 2009 in uh, ukvarjal se bo predvsem s podnebnimi spremembami, s trajnostnimi viri energije in z informacijsko tehnologijo. Eh, torej, imenovali so že direktorja tega instituta, inštituta in to je nadaljni korak k Eh, temu, eh, da bo ta inštitut še bolj samostojen. Torej, v tem trikotniku znanja, raziskave, inovacije, bolj kot v preteklosti je ta povezava pomembna danes, kajti v inštitutu je upravljanje Upravni odbor tudi vedno povdarja, kako pomembne so usposabljanje in izobraževanje. Hotela sem govoriti tudi o nekaterih perspektivah eh, glede razvoja, ki smo ga doživeli 2009. Komitološki svežen poznate in mislim, da je to uspelo eh, odpraviti eno od velikih skrbi Evropskega parlamenta in sicer poenostavljeni eh, postopki za upravljanje vseh programov, vseh petih programov. Na ta način bodo roki dodeljevanja eh, dosti krajši in možno bo hitreje sprejeti odločitve o teh programih. Agencija, ki je odvisna od generalnega direktorata, je opravila odlično delo da bi prišlo do, po, do te poenostavitve in tudi vi, gospa predsednica, ste si na kraju samem ogledale kako, ogledale, kako to poteka in tudi, če bi odbor si želel to gledati, bi to bilo zelo zanimivo, kajti um, velik je bil napredek pri eh, kandidaturah, potem tudi pri preglednosti izbire in kar zadeva izobraževanje. Smo 2009 eh, videli dva razvoja in sicer, eh, da se eh, bolj sodeluje z državami zunaj Evropske unije v okviru programa Erasmus Mundus 2. Parlament je izredno podprl ta program in imamo tudi že akcijski program, ki povečuje prepoznavnost eh, področja izobraževanja v tretjih državah. Torej, tudi tujina naj vidi, kako dobre, kako odlične, eh, torej, da imamo veliko centrov odličnosti v Evropi. Potem smo uh, razvijali naprej tudi sodelovanje, naprimer s Kitajsko, z Združenimi državami Amerike, kamor bom kmalo potovala, potem tudi z Brazilijo in Mehiko. In povsod pač eh, mm, delamo tudi nekako reklamo za, naš, za odličnost naših univerz, komenju s regijo. Eh, tudi tu je bilo veliko prošen in Komisija bo ob koncu leta objavila seznam z najbolj zanimivimi projekti in ta pobuda je bila sprejeta v regijah z velikim navdušenjem. Naprimer eh, program Erasmus za vajence, tudi to pobuda parlamenta. Torej gre predvsem za vajence v programu Leonardo, da bi povečali mobilnost eh, vajencev tudi v, torej v Evropi. Potem leto ustvarjalnosti, mislim, da je to velik uspeh, to je bilo večkrat povedano in tudi predsednik Barozo je to na eh, forumu za kulturo podaril, izpostavil kot velik eh, uspeh. Torej, nekako ta povezava gospodarstvo, kultura, ustvarjalnost. Tu je vse med seboj povezano. In za Evropsko leto imamo tri ambasadore, Jordi Saval, Anna Teresa Persmarker, eh, podjetja Microsoft. Izdali bomo manifest novembra kako eh, povezujemo v Evropi inovacije in ustvarjalnost. In v Štokholmu bo ob koncu, koncu leta še velika konferenca in upam, da bo, bo, bodo tam eh, prisotni tudi predstavniki Evropskega parlamenta. Torej vidimo, da je leto 2009 bilo zelo pomembno leto. Potem večjezičnost. jezičnost. Dobro, o tem bo govoril komisar jutri, zato se bom jaz bolj osredotočila na kulturo. Um, omenili ste pomen foruma v Flažeju in to kaže, gospa predsednica, kako se razvija Evropski svet, kultu, svet kulture. Tu smo priča velikemu napredku, prej ni bilo uh, torej, uh, politike na tem področju, sedaj pa imamo agendo za kulturo, ampak treba je storiti še več, da bo kultura še bolj uh, stopila v ospredje politike in tudi gospodarstva. In tudi Evropska nagrada za literaturo je odličen primer za večjo prepoznavnost na področju kulture. In mislim, da mladi talenti, ki so dobitniki nagrad, da so se izkazali z veliko kakovostjo. Dve pobudi, ki jo pripravljamo za kulturo in ki sta obe povezani z velikimi eh, vidiki kulture. Kultura kot gonilo raznolikosti in tudi evropske enotnosti, torej kot duša Evrope. Ob začetku naslednjega leta bo komisija dala pobudo za evropsko kulturno oznako oziroma nalipko. E, že 2007 smo se začeli ukvarjati s tem, sedaj pa želimo res e, evropsko oznake za kulturo, torej skupne akcije v okviru Evropske prestolnice kulture in mislim, da je prav to zelo pomembna pobuda, da bodo evropski državljani še bolj spoznali vrednost skupne kulturne dediščine. Vendar kot rečeno, gre tudi za gospodarske dejavnike, ki so pomembni 2,6 odstotka bruto domačega proizvoda eh, pri gospodari kultura v najširšem pomenu. Torej kultura in ustvarjalnost sta tudi industrijski panogi. In tudi tu želimo naslednje leto še eh, kulturo bolj vključiti v strategijo za rast in za poslovanje. Zanimivo je bilo tudi sporočilo Vima Wendersa ob koncu eh, tega foruma, ki je rekel, kultura je motor, gonilo te celine in mislim, da kultura, uh, da je kulturo treba razvijati še naprej in da je pomemben dejavnik vseh inštitucij. Torej, še naprej se moramo ukvarjati predvsem tudi s tako imenovano kreativno industrijo. Da bi poudarili več jezičnost, bom nadaljevalo v angliščini. Leto 2009 je zelo pomembno leto za okvir mladinskega sodelovanja Evropske unije aprilja smo se lotili z novimi izzivi tudi za mlade ljudi, naprimer področje zaposlovanja je nekaj, s čemer se treba ukvarjati. Poleg tega je treba omeniti področje izobraževanja, kreativnosti, podjetnosti, socialne vključenosti, zdravja, športa, civilnega sodelovanja ter prostovoljstva. To so bile teme za mlade ljudi. In tukaj potrebujemo dolge procese eh, posvetovanja, kjer sodelujejo mladi raziskovalci, mlade organizacije in eh, mladi nasploh. Februarja 2009 je parlament eh, tukaj podal zelo pomemben prispevek za organizacijo seminarja na to temo pri pripravi nove strategije. Zdaj si se ukvarjamo z ustreznimi mnenji svet bi moral sprejeti to strategijo na naslednjem srečanju v mesecu novembru. Najpomembnejših orodij eh, mladinske strategije je dialog z mladimi ljudmi. To je zelo dober čas, da se s tem ukvarjamo, ker gre tudi za čas, ki se upana z evropskim tednom eh, mladih in eh, to je dobra priložnost za nadaljevanje dialoga z eh, mladimi, posebej, še posebej v težavni situaciji, v kateri smo se znašli zaradi finančne in gospodarske krize, ker imajo mladi še posebej probleme z zaposlovanjem. Tukaj si želimo dobrega sodelovanja z vami, kajti parlament je bil ključnega pomena pri pripravi Evropskega tedna mladih v leto 2008 in upam, da bomo dobro sodelovali tudi pri pripravi naslednjega tovrstnega tedna, kar zadeva vprašanje mobilnosti. Komisija je sprijela zeleno knjigo o čezmejni mobilnosti za mlade ljudi. ljudi temelji na sklepih eh, sveta pod francoskim sodelovanjem v letu 2008, ki so pokazali, da bi morala biti mobilnost eh, pravilo in ne izjema. Mladi bi morali imeti priložnost potovati v tujino. Na študij, tukaj naj omenim program Erasma, ki, Erasm, ki ga vsi poznate. Poleg tega pa bi mladi morali imeti možnost potovati čez mejo tudi zaradi prostovoljnega dela pri izmenjavi v okviru mladinskih programov. Zato smo sprejeli to zeleno knjigo in poskušali ugotoviti, kako bi lahko povečali mobilnost eh, mladih, tako da bi mobilnost postala pravilo. In to povezali tudi z vprašanjem evropskega državljanstva. Vse mlade bi želeli združiti gre za vajence, za prostovoljce, za poslovneže, mlade poslovneže, kulturnike in tako naprej. Želimo si odstraniti ovire za to mobilnost, ki so ji mladi še vedno priča. Junija 2009 smo, pri, smo objavili to zeleno knjigo in ta zelena knjiga se je znašla tudi v smernicah gospoda Barosa pri pripravi pobude z naslovom Mladina na potezi ali v gibanju. Tukaj naj bi mladim ljudem ponudili priložnost, da potujejo, povedati pa je treba, da so tudi ministri za visoko šolstvo se dogovorili, za mobilnost za 20 odstotkov mladih eh, do leta 2020. Na koncu na nekaj povem o zadevi, s katero se Evropski parlament že dolgo ukvarja in mu je zelo pri srcu in kar imamo v programu komisije za leto 2011, junija 2011. Bomo objavili Evropsko leto prostovoljstva. In tukaj naj bi spravili skupaj različne, različna področja politike, pa ne samo mlade ljudi, ampak tudi druge ljudi, ki se ukvarjajo z prostovoljnim delom. Predlog temelji na analizi, ki kaže, da ima prostovoljstvo velik potencial, neizkoriščen potencial v Evropi. Parlament je tudi sprejel ustrezno poročilo na to temo v marcu leta 2008. Člen 308 Evropske pogodbe je osnova za sprejem naše odločitve. Pri tem je sodeloval tudi parlament. Tukaj smo predvideli poseben člen, peti člen, ki se bo ukvarjal z tem vprašanjem. Svet je tudi zelo zauzet za politično soglasje na tem eh, področju in naj bi ga dosegel na svoj novembrski seji. Ruski parlament podpira to evropsko leto eh, prostovoljstva sredstva in eh, želimo si vašo pomoč, ker če želimo to organizirati za leto 2011, moramo začeti čim prej s pripravami. Na koncu naj povem, da ni bilo leto 2009 samo ključnega pomena za Evropo v političnem smislu, vključno z izvolitvijo novega Evropskega parlamenta in v zvezi s tem, kaj se je dogajalo v komisiji in v zvezi z irskim referendumom. Šlo je tudi za zelo pozitivno in aktivno leto pri delu vašega odbora. Leto 2010 bo tudi zelo polno izzival na področju tem, ki zadevajo državljane, na področju zaposlovanja in tudi gospodarske rasti. Zato si morajo tako države članice kot Unija prizadevati za izvajanje strategije tudi za spodbujanje vloge eh, kulture in izobraževanja. Hvala lepa, gospa predsednica. Zdaj pa bom z veseljem odgovorila na vaša vprašanja, prisluhnila vašim kritikam in pripombam. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kanta. Torej, to je bilo zelo zanimivo, zdaj pa dajem besedo najprej kolegam. Ahora sí. Eh, gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora directora. Vale, Gospa predsednica, zahvaljujem se tudi gospe Kanta za zelo obsežne pojasnitve. Ker zadeva področje kulture, bi hotel postaviti nekaj vprašanj. Najprej, kar zadeva ta uh, kulturni lejl, to se mi zdi, da je zelo zanimivo. Kakšne razlike tu obstajajo med to ravnjo in dejstvom, da UNESCO eh, tudi eh, sprejema izjave, dokumente o kulturni dediščini. Eh, potem, kar zadeva strategijo, ki jo imamo, da bi določene stvari eh, o njih informirali. To bi bilo pomembno tudi za druga področja, kot je naprimer turizem. Eh, in eh, morali bi vedeti, kako se to eh, podeljuje oziroma kako se pride do teh informacij. Ali to države samo dajo predloge, ali se to takoj sprejme, ali pa eh, tu sodelujo tudi parlament in ali obstajajo določeni kriteriji pri izboru. To je prvo vprašanje. Potem jaz mislim, da evropska polit kulturna politika se more zauzemati, zato, da bi Evropa v svetu postala bolj znana. In eh, tu gre dejansko za evropsko kulturo, ki eh, ima posebno vrednost. In to bi morali eh, se s tem seznaniti v vsem svetu. Eh, govor je bil o Erasmu. Eh, in eh, mobilnosti vajencev. Kako, uh, ob, kakšne možnosti obstajajo za mobilnost mladih umetnikov? Ali je tu tudi uh, kakšna možnost? Tu verjetno lahko izmenjamo določene izkušnje iz posameznih držav članic in to je zagotovo ena zelo pomembna zadeva in ti mladi ljudje bi lahko potem izmenjavali svoje izkušnje in če že govorimo o mobilnosti, potem mislim, potem tudi na mobilnost pri mladih ljudeh, pa tudi pri umetnikih. Menim, da bi bilo to dobro za eh, glasbenike, ki so na turneji eh, in seveda je treba eh, govoriti tudi o socialnih zadevah, o zavarovanju, če so v tujini, torej kaj je na tem. To je zagotovo prav tako zanimivo. In potem šport nova pristojnost, ko bo e, začel veljati pogodba iz Lizbone. Gospod Kavada. Jaz bi se je hotel najprej gospe Kantem prisrčno zahvaliti, zopet je bilo zelo zanimivo, torej vedno, kadar ona govori, je zanimivo, zanimivo je, eh, zanimivo je bil tudi program za naslednje mesece, ki ga je predstavila. Zagotovo bo. Eh, kultura dobila velik pomen tudi pri gospodarskih pogajanjih in na drugih področjih. Zdaj stvar ni takšna, da bi nam pogodbe to izredno omogočale, ampak če pogledamo pogodbo iz Lizbone, potem obstajajo tu nove možnosti in zato bi hotel gospod Kanta še enkrat povedati, da bomo na vsak način z njo sodelovali, da se temu že veselimo. In še ena točka ob koncu. Če kultura ni v osredju političnih razmišljanj, potem se vidi, da ta razmišljanja niso tako daleko sežna. Jaz sem bil ob koncu tedna na Irskem, hotel sem doživeti, kakšno bo vzdušje po uh, referendumu In moram reči, da ti upade v oči, kakšna je posebnost kulture, naprimer na Irskem. To je bilo za me izredno pomembno in to je bilo pomembno tudi v okviru referenduma. Jaz mislim, da se tu tudi vidi, da Irci eh, dajejo tudi pomemben kulturni prispevek evropskemu kontekstu. Usporedno z Lizbonsko pogodbo pa bilo zelo smotrno, gospa predsednica, če bi organizirali javne prireditve, razprave, eh, nekaj podobnega, kot je bilo la prireditev v februarju, če se ne motim, ker eh, tu pridajo umetniki, Eh, ki drugače nimajo možnosti, da eh, spregovorijo, potrebujejo večje možnosti. Večji pomen, to mislim tudi na raziskovalce, ampak to je naslednja razprava. Najprej bi se hotela zahvaliti za informacije za naslednja leta, kar je zame pomembno, je, da je bil govor o e, možnostih za e, učence e, poklicnih šol. E, to so problemi, ki so predvsem v obmejnem območju zelo aktiv, a, aktualni. Tu gre za ljudi, eh, ki so zelo zainteresirani za različne programe, ampak različni izobraževalni sistemi so seveda še vedno velika ovira predvsem za ljudi eh, iz poklicnih eh, šol. In mislim, da v prihodnje bi bilo zelo dobro, da bi se temu posvetilo še več pozornosti pozornosti, zato ker mislim, da je to med seboj povezano, predvsem velika povezanost, izobraževanje in eh, gospodarstvo, predvsem v poklicnih eh, šolah. Če govorimo o tem, potem je seveda potrebno eh, delati čezmejno in eh, eh treba je pogledati, kakšne so možnosti kljub različnim izobraževalnim sistemom. Eh, E, tudi jaz bi e, dodala dve vprašanji. Najprej bi hotela vedeti, vi ste govorili o sodelovanju med univerzami in gospodarstvom. E, govorili smo o kurikulumu. Eh, mi poznamo našo občutljivost, ne našo, ampak naših eh, držav v zvezi z subsidijarnostjo, pa to nas, se nas ne tiče. Eh, kako bi to lahko naredili, kljub temu, da naj ne bi tega delali? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje ker sem eh, iznašla program Comenius Regio, bi hotela slišati od vas, ali nam mi lahko poveste, kako to dejansko deluje. Vi ste rekli, da je bilo dobro sprejet ta program. In naslednja zadeva, prisrčno bi vas prosila, v zadnjih letih ste dali dosti pobud za področje izobraževanja, e, naprimer, če mislim na ključne e, kompetence, na okvir e, kvalifikacij in tako dalje. Ali si lahko predstavljate, da bi temo Eh, poučevanje in učitelji bolj potisnili v osrčje, da bi se temu posvetilo več pozornosti, da bi tudi eh, poučevanje imelo ist eh, pomen kot raziskovanje, ne pa da je poučevanje samo nek vrste mm, spremljevalna dejavnost. Torej, to so tri vprašanja, na katera bi prosila, če mi lahko odgovorite. In še dve vprašanji, ali pa gospa Kanten, najprej prosim odgovor na to, kar smo do zdaj postavili, potem pa kolege, ki so se tudi javili za besedo. Beaucoup, Alors, si je... Najlepša hvala, gospa predsednica. Jaz bom odgovorila na posamezna vprašanja. Eh, evropski label. Eh, vam lahko povem, Irska, Španija ste se zavzemali za to, da bi eh, to realizirali in eh, to je bila pobuda Španije in Francije, da se to uvede na način, kot zdaj imamo oziroma načrtujemo. Dodana vrednost v primerjavi z UNESCO-vim leblom, o tem se je zelo dosti govorilo in mislim, da je to pomemben vidik. Glavni kriterij eh, tu Eh, seveda morali pogledati, kakšen bo dokončen predlog komisije in pogledati, kako boste vi na to reagirali. Ampak en od pomembnih kriterijev bo, da bo to eh, neposredno povezano z evropsko zgodovino. In tu bi hotela navesti dve državi kot primira dve državi, ki v zvezi z tem um, so se neki identificirale. Na eni strani Poljska eh, z ladjedelnicami v Gdansku, um, tu gre za um, evropsko zgodovino in pa Francija. Jaz uh, mislim, da je to povezano torej z zgodovinskimi vidiki, pa tudi z političnimi vidiki, kot v primeru Poljske. Torej ti iz, eh, kriteriji za izbor, to bo treba še eh, opredeliti tudi države članice in to bo pomembna dodana vrednost in vi boste skupaj z svetom na osnovi predloga komisije eh, te kriterije dokončno eh, izdelali. Eh, Zagotovo bomo imeli v posameznih državah članicah različna mnenja, kakšno vlogo naj igra posamezna država, kaj eh, bomo ustorili za vajence, za umetnike, Erasmus in tako dalje. Torej, Erasmus obstaja že na različnih eh, ravneh. Eh, na vsak način pa gre tu za pomemben vidik na področju mobilnosti pri mladih ljudeh v kreativnih poklicih, to bo zagotovo tudi pomembna zadeva. Pilotni projekt, ki ga je parlament v prejšnjem zakonodajnem obdobju sprejel, bo zagotovo igral tudi pomembno vlogo. Še vedno obstaja namreč ovire za mobilnost, problemi pri socialnem zavarovanju, torej še bolj komplicirane, če ima nekdo svoboden poklic. Jaz mislim, da ta eh, pilotna akcija bo zagotovo nekaj dobrega in da nas bo to eh, pripeljano naprej. Gospod Barozo je rekel, ko je podelil eh, nagrado za književnost, da je književnost nad gospodarstvom. Čeprav je gospodarstvo seveda tudi izredno pomembno, na tem forumu je šlo tudi za uh, tako imenovan mainstreaming v kulturi, se pravi, uh, da kulturo treba vključiti v različna področja, tudi v gospodarstvo. In kultura lahko navduši državljane, dosti bolj kot eh, predpisi za konkurenčnost in tako dalje, kar je pa prav tako pomembno. Se pravi, eh, mobilizacija eh, državljanov, to je bil tudi eden od ciljev in delno smo ta cilj dosegli. Ampak eh, jaz mislim, da nismo dovolj upoštevali umetnikov kot takšne. Eh, mi imamo svet kulture, civilno družbo, eh, določene umetnike, eh, o tem je tudi že bil govor, ampak mislim, da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 Mm, bolj ceniti in to je pomembna naloga za prihodnost. In jaz mislim tudi eh, kulturna raznolikost. Eh, če vzamemo za krilatico Irsko, pa eh, konvencija UNESCO za, eh, za kulturno raznolikost, to je za Evropo izredno pomembno, ker Evropa je stala za to eh, konvencijo UNESCO o eh, kulturni raznovrstnosti. In to se ne nanaša samo na Evropo, temveč tudi na tretje države.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 sporazume z različnimi državami v Karibiki in eh, tako dalje. To je torej dober primer. Gre za to, da se eh, da ta konvencija oživi in eh, da se to vključi v vsa pomembna področja politike. Potem mobilnost in izobraževanje, dodatno usposabljanje, to ni vedno zelo enostavno dobiti ustrezne statistične podatke. Vendar mislim, da pri modilnosti eh, bi bilo treba še dosti izboljšati. Eh, tu gre sicer za ukrepe, ki so že bili sprejeti, naprimer kvalifikacijski okvir eh, v Evropi, eh, kar zadeva priznavanje kvalifikacij, predvsem pri eh, poklicnem izobraževanju. Potem eh, tu obstajajo orodja iz prejšnjega leta, ki eh, smo jih že uporabili, torej krediti za priznavanje. Eh, poklicne izobrazbe in pa še en eh, orodje tudi v poklicnem izobraževanju, eh, ko gre za priznavanje kvalifikacije, ki je zelo pomemben za to in ki lahko poskrbi za to, da določene kvalifikacije Eh, se lahko v okviru poklicnega izobraževanja nadaljuje tudi v drugih državah. Jaz mislim, da vse, kar zadeva izobraževanje, tudi izobraževanje odraslih in kar je povezano eh, z eh, trgom dela in z po, mm, zaposlovanjem, bi morali imeti prednost. In zagotovo drži, da. Eh, je to vse izredno pomembno. Gre pa za eh, učne načrte, to ste vprašali univerze, o tem ne odločajo samem, o tem se razpravlja v okviru, v nekem forumu in ta dialog je izredno pomemben med dvema svetovama, eh, ki se ne razumeta nujno zelo dobro, to je, so univerze in pa podjetja v tem trikotniku znanja vedno znova obstaja tveganje, da se pozabi na izobraževanje. In to vedno znova ugotavljam, namreč, da se govori o trikotniku znanja, eh, potem pa se govori o raziskovalni dejavnosti, o inovacijah, ne pa o izobraževanju. Eh, ti trije elementi so pa med seboj tesno povezani. In izobraževanje bi moralo biti bolj pomembno. Eh, to, iz, to smo tudi naredili v Evropskem tehnološkem inštitutu. In Eh, te skupnosti za uh, znanje, to je izredno pomembno in sicer uh, mi imamo orodje, pri katerem je izobraževanje v ospredju. na zadnjem neformalnem sestanku sveta smo imeli eno točko na dnevnem redu, namreč eh, poučevanje in mobilnost učiteljev kot eh, ključni dejavnik za odprtost, za Eh, odpiranje eh, v poučevanje in pa tudi za udejanjanje programov Comenius, Erasmus, Leonardo in tako dalje. Tu povsod je govor o mobilnosti, obstajajo elementi mobilnosti, mobilnost učiteljev, eh, učencev in tako dalje. To je zadeva, ki bo tudi v prihodnje zelo pomembna. Tu imamo E, možnosti obnove in jaz mislim, da je to ravno zdaj trenutek, e, ko lahko to mobilnost še povečamo. In e, to je tudi v programih, ki jih imamo na voljo možno. To je zagotovo tudi pomembna zadeva, ko bomo razmišljali o novem finančnem okviru. Tudi ministrstva za izobraževanje se za to zavzemajo. To je pomembna točka, bila tudi na neformalnem sestanku na švedskem. Toliko toliko, gospa predsednica. Mogoče je še malo prezgodaj. E, smo še pri izboru, ampak vidimo, da prihaja do velike mobilizacije. E, nekaj, kar je malo komplicirano, imamo številne različne strukture in različne partnerje, kar je za me element, eh, ko bomo prišli do izbora, mi bomo morali predloge ocenjevati tudi glede na njihovo kakovost. In celotna stvar je kompleksna, ampak gre za veliko mobilizacijo če izhajamo iz tega, da naprimer polovica predlogov oziroma zahtevkov eh, se lahko vključi, to bi bilo približno 200 projektov in na ta način bo verjetno možno tudi narediti eno prvo oceno za prihodnost. Eh, kar zadeva komenijos pri individualni mobilnosti, tudi tu imamo celo vrsto akcij, s katerimi smo začeli in večina držav članic je zelo pozitivno se odzvala na uh, ta mobilnost v Kominju. So to so zelo pozitivno sprijeli in to je pomemben element. Najlepša hvala, gospa Kanten. Še tri prijave imam. Gospa Binaratu. Gospod Zver. Uh, ja, ne delova. Is ok? Nobody else? Gospa Kosta, je v redu? Še kdo? Nihče več? Dobro. Merci, euh, madame le commissaire. J'ai trouvé uh, votre... Hvala lepa, gospa komisarka, je rekla poslanka. Jaz se strinjam civilizacija, kultura sta jedro evropskih projektov. In meni se zdi, da je to za nas tudi zelo zanimivo. Vprašanje, ki bi ga hotela postaviti, pa je. Kar zadeva kulturo, če je to torej jedro, kako bi lahko na to gledali eh, z, naprimer, eh, predvsem zgodovinskega vidika, kako boste te dimenzije, te razsežnosti lahko pri tej zadevi upoštevali. Eh, tu gre za govorno kulturo, za ustno kulturo, ampak to ni tako zelo razširjeno. Eh, kako je zdaj možno v vaši politiki to bolj upoštevati? Gospod Zver. Hvala za besedo in priložnost, gospa predsednica, da spregovorim in tudi, da se tudi zahvalim gospe Quinten za uh, zelo dobro predstavitev in tudi dobre odgovore na naše vprašanja. Uh, rad bi se tudi zahvalil celotni ekipi, ki je delovala zadnje leta, zadnje leta nekoliko bolj poznam delo sveta, uh, za dobro eh, opravljeno delo in mislim, da so se te mehke politike, soft politike, izobraževanje, kultura in šport eh, v zadnjih letih na evropski ravni ali pa v okviru Evropske unije ojačale oziroma so dobile malo bolj pomembno vlogo. Ampak vendar, le, ker ste eh, prej govorili o nekem kurikulu, a je možno, da se nekoliko malo bolj povežejo izobraževalni sistemi v Evropi, bi samo dodal eno misel k temu zadnja leta so bili sprejeti izjemno pomembni mehanizmi eh, na ravni izobraževanja v Evropi, Evropski kvalifikacijski okvir eh, spomladi lanskega leta, tudi v času slovenskega predsedovanja, eh, kreditni sistemi, ključne kompetence, skratka neki mehanizmi, neke forme, ki zagotavljajo, da se vendarle zbližujejo evropski izobraževalni sistemi. Ni nujno, da imamo enotne Eh, enotne eh, kurikule, da enako učimo, pomembno je, da smo odprti, da imamo mehanizme, da lahko koordiniramo, sodelujemo in eh, jaz mislim, da na ta način bomo krepili to skupno jedro. Ne na račun raznovrstnosti, kulturne raznolikosti in podobno, ampak skupno jedro, ki bo vendarle še bolj ojačalo evropsko dimenzijo v smislu isti vrednot znanja, veščin ki vendarle ljudje morajo imeti ali pa so vse primerljive, če že ustvarjamo en skupen evropski prostor, tudi gospodarski prostor. A, vendarle, ko govorimo o po, vedno večjem pomenu kulture in izobraževanja, pa bi si želel, da bi bila a, komisija, pa tudi mi, ne, bolj uspešni pri takrat, kadar se koncipira proračun za izobraževanje. A, v letošnjem letu nismo bili Jaz upam, da, bo da bomo prihodnje bolj uspešni. Hvala lepa. Thank you, Mr. Skorija. Hvala lepa, gospod Skorija. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi eh, generalni direktorici za predstavitev, predvsem zato, da je postavila kulturo v center razmišljanja torej, in da je povedala, da mora Evropski parlament kot eh, eh, v celoti temu nameniti večjo pozornost. Vendar želim postaviti naslednjo področje. Ali bi lahko poglobila zaradi pomena, ki jo pripisuje eh, mobilnosti in jaz se pri tem z eh, njej strinjam, ali bi lahko povedala kaj več koncept Erasmusa, torej kako bi lahko investirali še več, naprimer, eh, za programe za vajence. Oziroma v nekaterih državah eh, so ti projekti premalo poznani. In, ampak ravno to je lahko razlika in to lahko privede do večje integracije. Kajti to se mi zdi je pomembno za celotno kulturo v Evropi. Kajti to so programi, ki se nanašajo na mlade. Eh, in to spodbuja eh, tudi vzpostavitev stikov med mladinci eh, iz posameznih evropskih držav. Hvala. Verlova. Gospa Neverlova. Thank you very much. Ďakujem. Uh, ja by som sa chcela spýtať... Hvala lepa. Tudi sama bi se lotila vprašanja mobilnosti. Zelo pozorno sem prisluhnila in ugotovila, nekaj, namreč ukvarjate se s tem, da mladi iščejo delo drugo, to je zunaj domovine. Zato me zanima, ali komisija ali neko delek komisije eh, tudi izpostavlja delovna mesta oziroma se prizadeva za vzpostavitev delovnih mest tam, kjer mladi živijo. Nisem namreč sodsutno prepričana, da je dobro, če vsi potujejo v tujino. Prihajam iz eh, Slovaške, kjer mnogi absolventi eh, odhajajo v Združeno kraljestvo in eh, tam delajo kot pravci posode. Mislim, da bi bilo dobro ustvariti tudi delovno mesto doma. Zdaj pa še kolego Borisov predajam besedo. Chciałem zapytać, jeżeli można, e, o fragment dotyczący kultury słowa. Hvala leta, nekaj povem o tem, o kar je bilo rečeno o kulturi besede. Srečevali smo se s združeni, ki vidijo velike težave in veliko grožnjo v tem, kar počne Google na področju zelo zalaganje knjig. Tukaj gre za zelo kompleksno vprašanje. Po eni strani gre za založništvo in knjige, po drugi strani pa si želimo kulturo približati velikemu številu evropejcev. A izvajate kakšne analize skupaj z založniki in eh, umetniki in tudi tistimi, ki izdajajo časopise, revije. Vemo, da se ukvarjajo tudi s tem. Poprez reklame časopis, a więc także dostępu do kultury słowa może być zagrożone. Czy w tym zakresie... Pa tudi vprašanje financiranja in spreminjanje financiranja v medijih, kar je lahko tudi grožnja za kulturo. To je tema, s katero se bomo v prihodnosti ukvarjali. Hvala lepa in za zaključek, gospa Kantem. Merci beaucoup, euh, madame la présidente. Je vais essayer de... Hvala lepa. Gospa predsednica bo skušala, bom nekaj povedali o posameznih eh, tema. Gospa Binaraba tu. Govorili ste o neki vrsti novega kolonializma, če zadeva bo vzame naša kulturna agenda je za nas medkulturni dialog. Letos imamo kreativnost in inovacije kot osnovno temo, lani smo imeli leto medkulturnega dialoga. Gospod Zver je bil takrat minister in bili smo tudi v Sloveniji. In eh, to vprašanje se obravnava različno kompleksov v posameznih državah članicah, je pa to naša osnova strpnost, eh, poslušanje, prisluhniti, ne se vedno strinjati, pa vendar prisluhniti in ohraniti dialog. To je eden osnovnih ciljev kulturne agende Evropske unije, ki je bila sklenjena. Je seveda medkulturni dialog in tudi spodbujanje kulturne raznolikosti. Mnogi projekti, v okviru kulturnega programa, ki jih tudi podpiramo v tem okviru, se ukvarjajo z medkulturnim dialogom. Tukaj gre za programe za mlade, za mlade umetnike. ki razvijajo partnerstva, povezana z, tudi z migracijami. Menim, da je to zelo dobro. Dobro je tudi zato, da ohranjamo spoštovanje drug do drugega, uh, in enakopravnost, kar zadeva Afriko, spav države na severu Afrike. Imamo sredozemsko unijo in nove okvire za sodelovanje z temi državami. Na tem področju delamo in seveda moramo tukaj veliko vlagati. Na drugi strani pa imamo tukaj tudi vzhod in sodelovanje s sodom. predvidevamo tudi nov instrument za sosedske države. Imamo tukaj inštrument za financiranje višini 30 milijonov evrov za eh, severnoafriške države, pa tudi za afriške, pacifiške in karibske države. Aprila je naš direktorat v sodelovanju z ostalimi direktorati načrtoval združevanje umetnikov vseh področjih oziroma kulturnikov vseh področjih, karikom sem že omenjala glede uresničevanja konvencije UNESCO. Tukaj si zelo prizadevamo, to je naš cilj, kar smo tudi povedali na forumu pred kratkim, k temu, kar je povedal gospod eh, Zver drži, da so te mehke politike, da te mehke politike sodijo na področje subsidijarnosti, izobraževanje, kultura. Sploh pri razvijanju mehke zakonodaje na vseh eh, področjih z eh, ključnimi eh, kompetencami, okvirom, kvalifikacijskim okvirom in tako naprej. Vse to so dobra sredstva za povečanje transparentnosti in za vzpostavljanje večje konvergentnosti izobraževalnih sistemov, ki imajo skupne probleme, če tudi so zelo raznoliki. Leta evropske sodelovanja so nam pomagala pri uveljavljanju teh instrumentov. Seveda so ti okviri prava pot za nadaljevanje sodelovanja. S tem se pravzaprav vsi strinjamo in tukaj lahko podpremo tudi vse ministre za izobraževanje, ki si ustrezno prizadevajo, kar zadeva proračun. Imamo po eni strani nacionalne proračune, ki so v pristojnosti nacionalnih eh, organov. Komisija je pri svojem konjunkturnem programu, programu za oživitev gospodarstva, dejala, potrebujemo kratkoročne programe, vendar to ne pomeni, da je treba črtati dolgoročna sredstva, kajti z temi dolgoročnimi investicijami lahko spodbudimo rast in inovacije potem, ko bo kriza mimo. Tukaj je področje izobraževanja, kulture, ki morata ostati. Proračun sicer ni senzacionalen, ampak eh, na področju kulture, izobraževanja, državljanstva in eh, mladine nimamo toliko sredstev, kot bi si želeli, ampak prišlo je že do povišanja sredstev v primerjavi z prejšnjimi finančnimi perspektivami. Razmisliti bo treba, kaj si želimo v prihodnje. Morda želimo nekoliko več investirati v mobilnost, v več eh, človeškega v Evropi. Najprej pa moramo izkoristiti možnosti, ki nam jih eh, ponujamo, ponuja vse življensko učenje, program eh, aktivne mladine in program za državljanstvo. Vprašanje je, če naj bi Erasmus razširili na vsa področja. Ta tendenca obstaja. Erasmus eh, je simbol kakovosti, kar je tudi predstavljeno z ustrezno medijsko pozornostjo. Ta generacija Erasmusa je zdaj že zaposlena, tukaj gre za mlade ljudi, ki na svet gledajo bistveno drugače kot nekoč, Na vsak način se so se vzpostavili tesni stiki med evropskimi mladimi, ki zdaj oblikujejo mreže. Tukaj igra pomembno vlogo tudi Erasmus Mundus, ki širi sodelovanje izven meja Evrope. Tudi ta mobilnost je pomembna. Pa naj bo to Erasm, program Erasmus ali ne. Kar zadeva vajenec, vajence, imamo tukaj program Leonardo, to je spet drugi program. Na vsak način pa morajo tudi vajenci postati bolj mobilni, zato da bi bili kos bolj kompleksnim delovnim pogojem, ki se pojavljajo v sodobnem času. Pripričana sem, da se bo vaš odbor tudi ukvarjal s to temo, da boste razmislili o tem, kako lahko gradimo naprej na relativnem uspehu programa Erasmus, da bi dosegli še več mobilnosti. Tako nas je gospa Pak pripravila, da zgradimo program Comenius Regio, ker je bil Erasmus tako um, popularen in uspešen. Ne vem, če bodo vsi nadaljni programi nosili ime Erasmus, o tem je treba razmisliti. Vsekakor je treba sistematično spodbujati mobilnost, pri čemer se moramo zavedati, da vseh problemov nikoli ne bomo rešili, pa naj imamo na voljo še toliko denarja. Tudi za sredstvi je vse. Zato potrebujemo partnerje, finančno močne par partnerje, kot je naprimer tudi Evropska investicijska banka, partnerje, ki nam bodo pomagali pri uresničevanju vseh teh e, projektov in to je tudi vprašanje, s katerim bi se morali ukvarjati v tem zakonodajnem Eh, obdobju. Naslednje obdobje bo tudi spremljena nova finančna perspektiva, v kateri bo treba to upoštevati. Pa še nekaj k eh, gospe Nevidalovi. Omenili ste pomembno vprašanje. Potrebujemo več podpore večjemu zaposlovanju. To pa je naloga strukturnih skladov in Evropskega socialnega sklada, ki tudi zajema ta izobraževalni eh, vidik. Tukaj gre za spodbujanje zaposlovanja v določenih regijam. Ampak ti programi niso nasprotujoči. Eni gredo iz enega programa, drugi prihajajo v ta program in obratno. Ne gre za slovaške študente, ki potujejo na, v Združeno kraljestvo, veliko jih potuje v okviru programa Erasmus Študenti potujejo v druge države članice, tudi v nove države članice, ki, da bi tam študirali. In vedno več univerz ponuja angliške, angliško govoreče programe. In to vse prispeva k večji mobilnosti. Prav gotovo je treba eh, podpirati možnosti zaposlovanja, tam, odkud študenti prihajajo, vendar je po drugi trebi, tra, strani treba poskrbeti tudi za večjo mobilnost, kar zadeva grožnjo Google, kar zadeva digitalizacijo knjig. In to je tipična razprava od vsega začetka. Vedno znova se sprašujemo, a je v središču razprave kultura, ko hkrati govorimo o gospodarsko zelo pomembnem področju. zdaj imamo Evropejano, bomo videli, kako bomo tukaj napredovali, kako bomo vzpostavili partnerstvo z državami, kako bomo povezali področje informacijske družbe, konkurenčnosti in tako naprej, zato, da bi lahko v primeru Google delovali usklajeno gre za močan eh, gospodarski koncept, po drugi strani pa je treba zaščititi tudi določeno vrednoto, to je knjiga za nas v Evropi. Vsekakor gre tukaj za temo, kjer prihaja do mainstreaminga v eh, kulturi. veliko se govori o digitalizaciji, o digitalni knjižnici in podobno. To je vsekako tema, s katero se bomo v prihodnje veliko ukvarjali. Moramo pa zadevo oblikovati interdisciplinarno. Gre za zelo zanimivo uh, zadevo, ampak tukaj naj povdarim, da bomo imeli razpravo med, uh, med eh, institucijami. Še eno vprašanje imamo gospe Koste. Grazie. E... Hvala. Torej, zahvaljujem se za to zelo zanimiva predstavitev in predvsem tudi za to, kar ste povedali o prihodnosti, vendar želim povdariti naslednje. Mislim, da je velikega strateškega pomena, da Evropa sedaj govori o kulturni politiki, ne samo o kulturnih dejavnostih. Ta korak smo storili 2007 in je bil pravi korak in mislim, da to izraža tudi, kar zadeva proračun in o tem, bom, o tem bomo še razpravljali. E, torej, in ko gre za strategijo, da se vključi kultura v druge politike, se mi zdi, da se to ne zrcali na ustrezen način. In zato sicer eh, mnogo delim, kar je povedala gospa Kante, predvsem ko izobraževanje in kulturo postavljajo v ospredje.